stališče Evropskega parlamenta in hvala, ker mi pomagate, da se skupaj z vami borim v tej bitki. Hvala lepa. S tem smo tudi zaključili z razpravo. Glasovanje pa bo potekalo jutri opovdne. Prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer poročilo avtorja Jana Molderja, trženje in uporaba predhodnih sestavin za eksplozive. Kot prvi dobi besedo poročevalec. Gospod Bonner. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Predlog komisije je vsekakor prišel na podlagi oziroma kot posledica dogodkov na Norveškem. To je zelo pomembno za Evropsko unijo. Potrebujemo pravila na tem področju, da bodo materijali, ki se lahko uporabljajo za izdelavo eksplozivov, regulirani, da bi se lahko izogibali problemom te vrste. No, iz tega naslova je komisija predlagala uredbo na mesto direktive. potrebujemo enotna pravila, ki jih bodo države članice enotno uveljavljale. Komisija in pa parlament se sicer strinjata, ampak zdi se, da se svet ne strinja z našim predlogom. Nekatere države imajo sistem registracije in ne sistema izdajanja licenc oziroma dovoljen. No, mi kot parlament moramo reči, da smo zadovoljni s kompromisno rešitvijo, po petih letih pa nas čaka še pregled, da bomo videli, kateri sistem je najboljši za to, da bomo lahko širom Evropske unije uporabljali enotni sistem. Dogovorili smo se za predhodni seznam snovi, ki bodo le dostopne eh, za licenco. Potem pa je tu še drug seznam, pri katerih eh, je potrebno morebitne sume sporočati takoj. To torej pomeni, da bodo države članice vzpostavile nacionalne kontaktne točke za registracijo tovrstnih transakcij, da bo Evropska komisija in da bodo lahko države članice lahko nemudoma po potrebi reagirale. Predlog Evropskega parlamenta glede opredelitve pojma sumljiva transakcija oziroma sumljivi posel, mislim, da je pomemben napredek. Pač čas moramo biti budni in eh, zato smo v tem predlogu tudi zapisali, da je potrebno zagotoviti čim več posvetovan med državami članicami in tudi na ravni strokovnjakov. Če naj bi se kaj spremenilo na tem seznamu samem in to je bil ključni predpogoj parlamenta, vsaj kar zadeva prvi seznam, že torej kakšen proizvod eh, na novo sodi na ta seznam ali ga je potrebno črti iz tega seznama, je potrebno seznam spremeniti po zakonodajnem običajnem zakonodajnem postopku. Komisija si je sicer tu morda želela delegiran akt, ampak eh, dobro, pač eh, vsega ne morete dobiti, kar si želite. No, glede samih koncentracij, tu pa lahko komisija sprejema odločitve z delegiranimi akti in eh, parlament in svet potem takšno odločitev sprejmeta ali zavrneta. Kar zadeva določene nitrate, tu smo se strinjali, da to sodi v uredbo RIČ, ampak mislim, da moramo vendarle spremljati stvari še naprej in razmisliti o tem, ali morda to ne bi sodilo sem v to uredbo. Če povzamem, sprejetje tega seznama, potrditev seznama in nadzor je nekaj, kar bo potekalo v državah članicah. Registracija transakcij bo potekala v državah članicah in države morajo poročiti o kršitvah eh, uredbe. No, s to uredbo, upamo, da smo naredili korak v pravo smer, korak v smer tega, da preprečimo teroristične napade te oblike v Evropski uniji. Hvala lepa, gospod poročevalec, v imenu komisije dobi besedo podpredsednica Redingova. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da se prav vsi dobro zavedamo nevarnosti, ki jo terorizem predstavlja za javni red oziroma varnost ljudi, mislim, da me ni potrebno opominjati na to, koliko življenj je bilo izgubljenih zaradi takšnih brezumnih napadov v zadnjih letih. Gre za pojav, s katerim se moramo spoparati z več vidikov. Danes obravnavamo en takšen vidik, namreč kako nasilnim ekstremistom otežiti dostop do uh, sestavin za doma narejene eksplozive. Komisija je to uredbo predlagala pred dvema letoma. Namen tega predloga je bil, da se vzpostavijo harmonizirana pravila, ki bodo omejevala dostop javnosti do določenih predhodnih sestavin za eksplozive, ki se lahko uporabljajo za izdelavo, prepovedano izdelavo eksplozivov. S temi pravili urejamo dostopnost do teh snovi in pa tudi samo posedovanje in uporabe ter, uporabo ter promet z uredbo harmoniziramo pristop in ustvarjamo enotno eh, pravno okolje tako za prodajalce kot za kupce. Hvala poročevalcu Molderju in pa polskemu, danskemu in ciprskemu predsedstvu za odlično sodelovanje na tem področju. Naj povem, da komisija pozdravlja dogovor, ki so ga so zakonodajalci dosegli. S tem lahko bistveno izboljšamo našo skupno varnost, prav tako lahko s tem doprinesemo pomembno evropsko dodano vrednost. Je pa tu še eno institucionalno vprašanje in sicer vprašanje delegiranih aktov. S tem v zvezi naj podam naslednjo izjavo v imenu komisije. Komisija si je zabeležila dogovor sa zakonodajalcev glede člena 9.1, prav tako jemlje na znanje soglasi doseženo v svetu, vendar lepa upozarja, da člen 290 tolmačimo na način, da je komisija avtonomna pri pripravi in sprejemanju delegiranih aktov. E, skupni dogovor dosežen med tremi institucijami pa je tudi odraz te interpretacije. S tem v skladu je sklicevanje na posvetovanje strokovnjaki nekaj, kar moramo vključiti v ugodne izjave, ne pa v uh, same normativne določbe. Komisija obžaluje, da to načelo ni bilo spoštovano in povdarja, da sedanje primer nikakor ne more predstavljati presedana za prihodnje primere. Upam pa, da bo jutri izid glasovanja pozitiven, da bo svet lahko tudi formalno potrdil to zakonodajo še pred iztekom leta, komisija pa je vsekakor pripravljena, da stori tudi svoj del naloge, konec koncev tudi s tem, da pripravi smernice o izvajanju, še preden bodo nova pravila stopila v veljavo, se pravi 18 mesecev potem, ko bo sama uredba potrjena in eh, objavljena. Hvala lepa, gospa komisarka. Besedo ima Ana Marija Koraca Bild. Poleti leta 2011 smo bili vsi šokirani, ko smo izvedeli, da je na Norveškem, na nekem otoku, kjer so se zbrali mladi, prišlo do pokola. In enako se je zgodilo tudi v samem osrčju glavnega mesta Oslo. Po podatkih Europola je bil eden od razlogov, zakaj smo sploh uspeli najti storilca, ta, da je kupoval ogromno kemikali, ki se lahko uporabijo za izdelavo eksplozivov doma. Zato me zelo veseli, da smo se končno v Evropski uniji na ravni držav članic uspeli dogovoriti in upam, da bo to veljalo tudi za naš zbor jutri. Eh, glede tega zelo pomembnega predloga komisije, za kar se vam zahvaljujem, komisarka Redingova, eh, ki harmonizira pravila, s katerimi lahko preprečimo to vrstne strahotne dogodke. Terorizem, kriminaliteta, nepoznata meja. Naša pravila pa so preko teh meja fragmentirana. Kaj je zdaj pravi korak naprej? Kot prvo, vsaj v večini držav članic, bo vzpostavljen sistem izdajanja dovoljen za tiste posameznike, ki želijo pri prodajalcih na drobno ali na veliko kupovati te kemikalije, ki se lahko uporabijo za izdelavo eksplozivov. Te kemikalije se ne smejo uporabljati nad določenimi koncentracijami, ki potem lahko omogočajo izdelavo domačih eksplozivov. Kot drugo, S to zakonodajo bomo zagotovili tudi sledljivost, kar pomeni, da bodo gospodarski subjekti primorani poročati o transakcijah v zvezi s temi snovmi, še posebej, ko gre za večje količine. Prav tako vzpostavljamo dober sistem za zaščito podatkov, ko bo šlo za poročanje teh transakcij. In zato je na državah članicah, da določijo, kakšne kazni bodo predvidele. To je prvi korak, gospod predsedujoči. Čez tri leta bo morala komisija poročati in ugotoviti bomo, ali je potreba po nadaljni harmonizaciji. In zato res pozivam komisijo naj spremlja razmere in zelo natančno ugotovi, ali so pravila, ki jih zdaj sprejemamo, primerna in zadostna, zato da bomo resnično zagotovili varnost naših sodržavljanov. Mislim, da smo uspeli najti ustrezno ravnovesje med eh, varnostjo na eni strani in varovanjem državljanov na drugi, ne da bi obenem povečevali tudi birokracijo za naše kmete, za posameznike, za hotele, ki imajo eh, bazene, ki jih je treba čistiti s tovrstnimi kemikalijami. Eh, ravnovesje torej med eh, potrebo po poročanju in zaščito. Prav tako se zahvaljujem poročevalki v esenci skupine ELS, gospe Veronik Matjo, ki žal v tem trenutku kot koordinatorica Eh, zaseda na zelo pomembnem eh, sestanku o kriminaliteti, ampak moram reči, da mi je sporočila, da se zahvalim poročevalcu. Mi v skupini ELS menimo, da je res eh, naredila vse za to, da izkaže fleksibilnost in da poišče skupni jezik z drugimi glede tega tako zelo pomembnega zakonodajnega akta za preprečevanje kaznevih dejanj terorizma in za zaščito naših državljanov v Evropi. Hvala lepa. Hvala, kolegica. Gospa Gomeš. Hvala lepa. Najprej hvala gospodu poročevalcu Mulderju za tako jasno usmeritev našega dela. Eh, hvala tudi vsem poročevalcem Vesenci za sodelovanje. Mislim, da ta predlog predstavlja korak naprej v smer eh, enotno reguliranega evropskega trga, se bomo lahko na ta način bolje urejali in nadzorovali prodajo to vrstnih eh, eksplozivnih snovi, ki so potencijalno na voljo tudi za gospodinsko uporabo. Moram reči, da sem resnično pretresen nad dejstvom, da so države članice potrebovale toliko časa, da so uh, vendarle prišle do soglasja glede tega zakonodajnega akta, glede te uredbe. Ko je prišlo do napada Brajvika na norveškem, ravno zaradi dostopnosti teh. Uh, predhodnih sestavin za eksplozive. Predstavljate si, kako veliko preventivnega dela bi lahko bili upravili že prej, če bi bili predpisi strožji v preteklosti. Mislim, da moramo otežiti posameznikom, kot je Brajvik, dostop, potencijalni dostop do eksplozivov. Sporočilo tega parlamenta je jasno. Naša prioriteta mora biti varnost in zaščita naših državljanov teroristi izkoriščajo pravne vrzeli, ko gre za dostop do eksplozivov in zato moramo to uredbo sprejeti čim prej, da bomo lahko veljavili enotna evropska pravila glede omejevanja dostopa do eksplozivnih snovi. S to uredbo mislim, da bomo pridobili boljša jamstva na tem področju. Ampak eh, poanta tu ni kako pridobiti pravico do prodaje in nakupa, ampak kako izboljšati varnost, da bomo na ta način lahko obranili naše državljane pred kaznjivimi dejanji, v katerih uporabljajo storilci eksplozive. Pomembno je, da poskušamo prepričati tragedije, kakršnim smo bili priča na Norveškem leta 2011 in v Londonu leta 2005. Gospod Albrecht, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kot prvo, Hvala poročevalcu za dobro upravljeno delo pri tem poročilu. Mislim, da je tu na tem mestu jasno, eh, kje je dejansko izhodišče za boj proti terorizmu. Namesto, da se v vsakdan posameznikov posega na način, kot se, je pomembno in mislim, da je ta predlog korak v pravo smer, oceniti tveganje tam, kjer tveganje dejansko obstaja za takšne napade, za kazniva dejanja, Eh, tam je treba poseči in vsekakor gre za področje eh, orožja, pa tudi za področje tovrstnih eh, potencijalno eksplozivnih snovi, o kateri danes govorimo. Zato je pomembno, da to določimo kot izhodišče. Jasno je, da ne potrebuje ravno vsakdo vse čas v neomejenih količinah dostop do kemičnih snovi, ki se lahko tudi uporabljajo za izdelavo eksplozivov. Ta dostop lahko omejimo, enako kot smo omejili dostop do orožja. Prav tako lahko dostopanje do teh snovi dokumentiramo. Mislim, da to ne bi smel biti problem. Eh, kdor pač kupuje te snovi, mora biti sposoben tudi obrazložiti, zakaj potrebuje te snovi za nadaljno predelavo ali pa da se ta oseba vsaj registrira za to vrstno predelavo. Po drugi strani pa je treba seveda zagotoviti to, da določene skupine, kot je dejala gospa Koraca Bild, eh, ne bodo utrpele škode eh, čeprav potrebujejo zgolj manjše količine tovrstnih snovi za popolnoma legitimne potrebe. Zato mislim, da je pomembno briti nad tem, da bodo sicer vsi sodili v področju uporabe eh, te uredbe, ampak da zagotovimo takšen prak eh, varnosti, ki je potreben. Prav tako je pomembno, da se zagotovi tudi eh, zaščita podatkov, varovanje podatkov in hvala poročevalcu Mozarju, da je sprejel naše amandmaje s tem v zvezi, v zvezi z varovanjem podatkov, ampak če se vrnem k bistvu, po mojem mnenju je to prava pot, da se torej lotimo te problematike z vidika tvegan in to bi moralo obveljati tudi na drugih področjih, kjer morda obstajajo eh, možnosti za to, da zmanjšamo verjetnost terorističnih napadov ali kaznevih dejanj, da torej to verjetnost eh, zmanjšamo in da na ta način pripravljamo odzive na m, hm, takšna, takšne pojave, ne pa, eh, da nastopamo za represivnimi generaliziranimi ukrepi proti prebivalstvu. Zato podpiramo ta ukrep, zato zeleni podpiramo ta ukrep in veseli nas, da smo končno prišli do cilja. Hvala. Hvala lepa, gospa Flašikova Benova. Hvala lepa, gospod predsedajoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Komisija je akcijski načrt za omejevanje dostopa do eh, eksplozivov že sprejela. Tu je zdaj govora o trženju uporabi predhodnih sestavin za eksplozive, ki se lahko uporabljajo tudi v teroristične namene. Nekatere države članice Evropske unije so že sprejele zakonodajo v v zvezi z trženjem tovrstnih snovi, ki se lahko uporabljajo tudi kot predhodne sestavine za izdelavo eksploziv. Vendar pa je ta zakonodaja zelo raznolika in to lahko predstavlja določeno problematiko, zato je potrebno to pravila harmonizirati. Pomembno je, da se ta sistem kar se da poenostavi. Predlog komisije pa namenjen temu, da javnost eh, nima popolnoma prostega dostopa do predhodnih sestavin za eksplozive. Treba je seveda zmanjšati pogostnost in tudi razsežnost terorističnih napadov. In v vsakem primeru pa je pomembno, da se tudi pravice posameznikov zaščitijo, da se zaščiti pravice do zasebnosti posameznika, eh, pomembno pa je, da smo po drugi strani sposobni hitro odreagirati. No in ravno iz tega naslova je izmenjava podatkov med proizvajalci in prodajalci tako zelo pomembna. Menimo, da bi z dobro ureditvijo tega področja lahko veliko storili. Hvala lepa, prehajamo na prosto razpravo. Zaenkrat eh, sta se prijavila dva govornika, kot prva gospa Basesko. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Zelo pomembno je, da zagotovimo jasen, močan nadzor nad eh, tehmi predhodnimi sestavinami, ki se lahko uporabljajo za domačo izdelavo eksplozivov. To je namreč najbolj priljubljen inštrument teroristov v zadnjih letih, je bil ravno napad v Oslo, napad, ki se je opravil na ta način z uporabo eh, dušikovih nitratov. In mislim, da moramo zdaj biti previdni, da zagotovimo, da podjetja lahko prodajo te snovi le odjemalcem z ustreznim dovoljenjem države članice pa prav tako ne smejo dovoliti, da se nadaljuje prosta prodaja. Prav tako je potrebno zagotoviti preverjanje tovrstnih transakcij, da se na ta način izognemo nevarnosti. Hvala lepa, gospod eh, Brons. Hvala lepa. To je zelo nenavaden primer tega, da se je Evropska unija zavedla resničnega problema, ki ga je treba reševati na mednarodni ravni, niti ne nojno na ravni EU. Gre za sprejemanje zakona, ki ljudem nekaj prepoveduje. Ampak dlje, ko traja ta proces, eh, več časa imajo kupci, v tem primeru potencijalni teroristi, da kopičijo zaloge. Eh, preden bo ta predlog uveljavljen. Spomnim se, ko je bil ta predlog prvikrat omenjen v odboru Libe pred letom dni, če ne še Eh, dlje nazaj. Seveda ne vemo, zakaj naj bi ta zakonodaja potem dejansko stopila v veljavo in mislim, da bi bilo bolje, če bi se na mednarodni ravni dogovorili eh, skupaj z industrijo, da se uveljavi najprej prostovoljni eh, kodeks ravnanja, da se potem tudi na tej podlagi spodbudi vse države, vključno s članicami, da čim prej spremejo ustrezno zakonodajo na njihovi ravni. V Združenem kraljestvu je namreč v določenih primerjih možno v 24 urah sprejeti v tovrstne pomembne zakone. Dejstvo pa je, da tradi dolgotrajnega postopka na ravni EU potencialni storilci takole tako že kopičijo te snovi, še preden bo eh, to stopilo v veljavo. Hvala lepa. Gospod Petin, to poročilo naj bi omejilo dostop do teh snovi eh, in pa tudi zahtevalo obveščanje o nakupu tovrstnih snovi, ki se običajno uporabljajo v čisto legitimne namene. Združeno kraljestvo ima žal veliko izkušenj z uporabo doma narejenih eksplozivov, eh, ko naprimer teroristi uporabljajo umetna gnojila za izdelavo bomb in to že dolga leta. Eh, Združeno kraljestvo ne rabi Evropske unije zato, da ji ta narekuje, kako omejevati dostop do eksplozivov. Pomembno je, da se zavedamo, da gre tu za nek eh, pretekst, namreč preprečevanje terorizma eh, je tu zgolj izgovor za sprejemanje eh, to vrstnih predpisov, da bomo tudi mi glasovali proti. Hvala lepa, besedo dobiva zdaj komisarka. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Čisto na kratko, zato ker se vsi razumni ljudje v parlamentu strinjajo, da bo ta ukrep nekaj smiselnega in da bomo preprečili morebitnim teroristom, da bi uh, prišli do doma izdelanih ekskluzivnih teles. Tako bomo zaščitili družbo in ta uredba predstavlja izboljšavo varnosti na področju javnosti. Prav tako pa bomo uvedli harmonizirana pravila po vsej Evropi. Komisija bo nadaljevala z delom tudi na drugih področjih, zato da bi poskušali zmanjšati grožnjo zaradi terorizma. Kaj menim s tem? Naj vam podam en predlog. Naprimer, imamo omrežje za ozaveščanje o radikalizaciji, ki deluje tako, da čim prej poskušamo identificirati tiste ljudi, ki bi lahko zapadli v radikalni ekstremizem. To je samo en primer, primerov je še več, te zadeve moramo imati zelo resno in se jih lotiti z več vidikov. Hvala lepa, gospod eh, Mulder. gospod Vajgl že nekaj povedati, ehm, potem pa boste se vi odzvali na to. Izvolite, gospod Vajgl. Predsedujoči, cenim to, da ste me opazili, kljub temu, da sem pozno dvignil roko. Eh, mislim, da je pobuda komisije hvale vredna in da smo se začeli pravzaprav v pravem času pogovarjati o neki eh, nevarnosti, da je čedalje več ljudem eh, ekstremnega razmišljanja dostopna možnost eh, da uresničijo svoje namene. Eh, mislim pa da gospa komisarka da bi bilo prav to razmišljanje razširiti tudi na področje ki nima zveze s terorizmom ampak ima preprosto eh, nekaj opraviti s splošno nagnjenostjo k nasilju eh, govorim o razpolaganju s konvencionalnim orožjem in orožjem s katerim posamezniki razpolagajo očitno je da danes v svetu je čedalje več kriminala in hišnega kriminala ki je povezan s preveč liberalnim razpolaganjem z eh, orožjem in prelahko dostopnostjo do orožja. Herzlichen Dank. Hvala lepa, gospod poročevalec. Mikrofon, prosim. Mikro, pite. Eh, Hvala lepa. Hvala vsem, ki so sodelovali v razpravi. To priložnost želim izkoristiti za to, da se zahvalim vsem poročevalcem v Senci. Izjemno dobro smo sodelovali, lepe spomine bom imel. Mislim, da so vsi lahko prispevali svoj delež k končnemu poročilu. Upošteval sem si, oziroma zapisal sem si pripombe komisije, vem, da je to mm, še odprto vprašanje in da smo vsi morali popustiti, zato da smo dosegli kompromis. Upam, da besedilo kot tako ne bo predstavljalo precedensa. Mislim, da je še nekaj manevrskega prostora v zvezi s tem, da se je treba posvetovati strokovnjaki, tako je želela komisija. Mislim, da nihče ne more stotstotno zagotoviti varnosti za naše državljane na tem področju, vseeno pa bo instrument po mojem mnenju, en korak v pravo smer, zato da se izognemo problemom v prihodnosti. Hvala lepa, gospod poročevalec, s tem je razprave. O tej točki konec, glasovali bomo jutri ob 12. Sedaj pa naslednja točka, to so enominutni